Pač. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa se bomo lotili vprašanj predstavnikov političnih skupin, začenši s predstavnikom Evropske ljudske stranke, gospod Krišjanis Karinš. Izvolite. Najlepša hvala, gospa Bratušek. Morda znate govoriti, ampak moje vprašanje je, ali dejansko to tudi znate početi. Naj razložim. Ko nekomu gori hiša, običajno sosedje pridejo pomagati in tisti, čigar hiša gori, je zelo vesel takšne pomoči. Ampak, ko so bile finance v vaši državi pod hudim pritiskom, ste vi kot predsednica vlade zavrnili pomoč evropskih sosedov. In tu je moje vprašanje. Ali niste zavrnili evropske finančne podpore z argumentacijo, da želite ohraniti neodvisnost svoje države, slogan je kot eh, Evropa že ne bo okupirala Slovenije? kot eh, močna podpornica neodvisnosti eh, držav članic, me zanima, kako boste sposobni ustvariti Evropsko energetsko unijo, ki naj bi vam bila poverjena, saj ta energetska unija vendarle na nek način posega v neodvisnost držav članic. Kako to razumete? Hvala za vprašanje, izvolite. Najlepša hvala za vprašanje, spoštovani uh, poslanec. Ja, prepričana sem da je prav da na evropski ravni obstaja mehanizem uh, pomoči če država to uh, potrebuje uh, sem pa ponosna da je slovenija svoje probleme lahko rešila sama. pomembno se mi zdi da slovenija kljub temu da so jo vsi uvrščali v državo ki bo naslednja padla na kolena in potrebovala pomoč tega ni potrebovala tudi skupaj ko je sloveniji uspelo smo tudi skupaj kot evropa pokazali da je konec domin ki padajo in da države znajo same reševati svoje probleme. in nismo zavrnili pomoči preprosto smo znali sami rešiti svoje probleme in na to sem še danes zelo ponosna. energetska unija je ena izmed ključnih nalog v naslednjih petih letih in strinjam se z vami da bo potrebno veliko sodelovanja če smo si skupaj postavili cilj da postavimo na noge energetsko unijo je pomembno da bodo države pri tem sodelovale tudi naprej da so cilji ki smo si jih zastavili res naši skupni cilji in seveda bomo pri tem potrebovali tudi vašo pomoč. Sama komisija, sama podpredsednica bom težko izpeljala in dosegla zastavljene cilje. Skupaj z državami in skupaj z vami je pa to prav, je pa to prav gotovo dosegljiva stvar. Hvala lepa. Naslednja v imenu skupine SD, gospa Katlen van Bremt. Hvala lepa in eh, pozdravljeni, gospa kandidatka. Koncept energetske unije je še vedno dokaj nejasen in veliko vprašanj bo s tem v zvezi. Ampak mene zanima natančno razmerje, ki ga boste vi imeli kot podpredsednica Komisije za energetsko unijo, eh, do komisarja, ki bo de facto odgovoren za energetiko in podnebje. Kako pa veste, kakšna je razlika med tema dvema vlogama, oziroma če ni te razlike ali vsaj jasne razlike, me zanima, kaj boste vi počeli, kakšne bodo vaše naloge. Da vam bolj jasno naj temu dodam še bolj specifično vprašanje. Kdo bo, na primer, odgovoren za to, da bo določal cilje za energetsko učinkovitost in cilje za obnovljive vire? Bo to komisar za energijo in podnebje ali pa bo to podpredsednica za energetsko unijo? Če ste to vi, potem me zanima, kakšni so vaši cilje glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov. Hvala lepa. Odgovor, prosim. Najlepša hvala za eh, vprašanje, spoštovana eh, poslanka. Vem, da je veliko pomislekov glede organizacije eh, nove komisije. Jaz sem prepričana, da je predsednik Juncker dobro premislil, preden je predlagal takšno obliko. In kot sem povedala že v uvodnem govoru, sem prepričana, da vas bomo s svojim delom uspeli prepričati, eh, da bo naša komisija delala učinkovito oziroma učinkoviteje. Sama bom koordinirala in usmerjala delo več komisarjev z enim samim ciljem, da združimo naloge, da združimo cilje z posameznih področji v enotno smer, v enotno smer enoten cilj. Eh, verjamem, da eh, bomo uspeli dogovoriti eh, na začetku, ko, če bom seveda dobila vašo podporo, da se bomo znotraj komisije dogovorili za način dela in bomo uspešno upravljali to delo. Kar pa se tiče ciljev, odgovornosti za doseganje ciljev. Eh, pa jaz mislim, da je bolj pomembno kot to, kdo bo za te cilje odgovoren, da si zastavimo ambiciozne cilje in jih vsi skupaj, eh, vsi skupaj stremimo za temi cilji, da se jih eh, doseže. In na koncu seveda kot komisija nosimo odgovornost za vse, zastavljene cilje in uh, vse stvari, ki jih bomo delali. Thank you very much. Eh, dziękuję bardzo. Hvala lepa. Naslednji je gospod eh, Marek Grubarčik v imenu skupine EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa kandidatka za komisarko. Energetska unija je ključni element energetske varnosti Evropske unije in zanesljive oskrbe. In mislim, da je to temeljnega pomena v kontekstu dobave energentov in energetskih surovin. In to je še posebej pomembno z vidika dobav z vzhoda. Trenutne razmere zahtevajo hitre in odločne ukrepe v smeri energetske varnosti in zanesljive oskrbe, sploh v luči ravnanja Rusije. Eh, v vaši izjavi ste dejali, da nam boste predstavili kratkoročne in srednjeročne ukrepe. Moje vprašanje je, kateri element uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom je ključnega eh, pomena in eh, mora biti tudi predmet hitre ocene oziroma hitrega vrednotenja. Drugo vprašanje, če bo Rusija prekinila z dobavo plina Evropi, kdo po vašem mnenju naj bi bil nadomestni dobavitelj? Hvala lepa, odgovor prosim. Najlepša hvala. Spoštovani poslanec in ja, res je varnost uh, oskrbe uh, eden izmed uh, ključnih uh, ali pa temeljnih kamnov energetske unije. In res nas pravzaprav uh, situacija, v kateri smo se v tem trenutku znašli, sili, da reagiramo hitreje, kot bi uh, sicer. Plinske krize v Evropi smo že imeli in eh, nekako težko rečem, da smo danes bistveno bolj pripravljeni, kljub temu, da smo leta 2009 čutili nekaj podobnega. Seveda bo treba stvari reševati kratkoročno in dolgoročno. Dolgoročno z močnejšim notranjim trgom, z bolj povezano infrastrukturo in zmožnostjo pretoka eh, energije, če lahko tako rečem, Eh, imenujem med državami med regijami in tudi med posameznimi deli znotraj držav ki danes eh, niso povezani. skratka boljša eh, infrastruktura do konca zgrajena infrastruktura bo je nujno potrebna za večjo varnost energetsko. kratkoročno pa mislim da moramo prav v kratkem pripraviti nekakšen emergency plan jaz mislim da na direktoratu to že eh, pripravljajo delajo eh, tako imenovane stresne teste eh, če se dobava plina zmanjša oziroma ukine čeprav je treba povedati da se to do sedaj ni še pravzaprav nikoli naredilo in seveda bi ob tem pogledali tudi druga dva največja dobavitelja eh, to je norveška in mediteran. Thank you much, madam. Hvala lepa. Frederik eh, Federli v imenu skupine ALDE. Hvala lepa, gospod eh, predsednik hvala tudi za vaše vodne besede, gospa kandidatka za komisarko. Ti dve silnici, podnebne spremembe na eni strani in geopolitika na drugi, pomenite, da smo na razpotju, eh, nam je to všeč ali ne. Če ne bomo zdaj ukrepali, bomo prišli do situacije, ko bodo naša zaposlitve, industrija eh, in blaginja odvisne od eh, turbulenc v Rusiji in na Bližnjem vzhodu. Bolje bi bilo, če bi se na silo odločili za energetsko učinkovitost in neodvisnost. Na ta način bi ustvarili delovne mesta v Evropi, znišali emisije in tudi zmanjšali naše subvencije diktatorjem. Moje vprašanje vam, gospod kandidatka za komisarko, je, kako nameravate vi kot podpredsednica zagotoviti, da bo eh, vaša skupina komisarjev pospešila to, eh, ta energetski prehod, da bo Evropa postala globalna vodilna sila na tem področju. Izvolite odgovor, prosim. Hvala za vprašanje naša vizija je jasna naši cilji so jasni in tudi koraki kako realizirati te cilje so pravzaprav jasni in verjamem da so to naši skupni cilji evropska komisija brez držav članic pravzaprav na tem področju ne bo mogla narediti veliko tako da to sodelovanje in zavedanje da so to naši skupni cilji se mi zdi najbolj pomembno in tako kot sem povedala že prej sama brez soglasja in sodelovanja držav članic in seveda tudi vaše pomoči ne bo mogla narediti prav veliko. pomembno pa je da se vsi zavzemamo za isti cilj in obnovljivi viri energije so pomembni po moji oceni z več vidikov. prvič zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov se pravi nam pomagajo dosegati ta cilj zmanjšujejo našo odvisnost od uvoza in uh, ne nazadnje ali pa tudi zelo pomembno ustvarjajo nova delovna mesta in to tako imenovana zelena delovna mesta in krepijo našo uh, gospodarsko rast. seveda mi je pa jasno da so skladno z uh, zakonodajo z našo skupno pogodbo države članice same tiste ki so odgovorne kakšen energetski miks v svoji državi Eh, uporabljamo ampak ne glede na to se moramo vsi skupaj države članice in mi zavedati kaj je naš skupen cilj in vsak od nas mora narediti tisti eh, svoj delček za to da bomo lahko dosegli ta eh, skupen cilj. če pa želimo obnovljive vire Eh, energije narediti eh, cenejše, bom rekla bolj prijazne tudi za industrijo, je pa potrebno seveda še naprej vlagati v raziskave in razvoj, ki nam bodo pri tem eh, pomagali. Moje prizadevanja pa bodo vsekakor šla v smeri, da bo Evropa vodilna pri uporabi obnovljivih verov. Hvala lepa gospod eh, Silikiotis v imenu skupine GUE NGL. Hvala lepa. Spoštovana gospa Bratušek, maja je Evropska komisija podala izjavo o strategiji za zanesljivo oskrbo z energijo oziroma za energetsko varnost in tam ni omembe velikih rezerv, ki so bile odkrite na vzhodu sredozemlja, niti ni govora o tem, kako te nove vire uporabiti. Govora je samo o energetskem vozlišču. Zelo pomembna uloga, ki pa jo igrajo energetske rezerve na vzhodnem sredozemlju, se podcenjuje, po mojem mnenju. In zanima me, kako nameravate izkoristiti te rezerve v vzhodnem sredozemlju, konkretneje na Cipru. Ali imate predvidene kakšne posebne ukrepe za vzpostavitev vzhodno-sredozemskega vozlišča za energente v Evropi. Kako namravate vzpostaviti sodelovanje med državami vzhodnega sredozemlja na tem področju? Še eno vprašanje. Včeraj je Turčija, kandidatka za članstvo EU, nezagonito zasedla določeno območje in s tem tudi krši pravice podjetij, predsednik prekinja. Vaš odgovor, prosim. Najlepša hvala za uh, vprašanje. Uh, ni treba še enkrat poudarjati da ja energetska varnost varnost oskrbe je eh, pravzaprav temeljni kamen naše energetske unije in eh, diverzifikacija poti diverzifikacija virov eh, nas bo pripeljala do tega našega skupnega cilja to je energetsko bolj neodvisna evropa je pa res da se nekatere stvari dajo narediti hitreje za druge bomo pa potrebovali nekoliko eh, več časa dejstvo je da so nekateri projekti pripravljeni dlje in bolje nekateri projekti pa bodo potrebovali več časa da se eh, lahko realizirajo močen notranji trg je tisto kar evropska unija in energetska unija potrebuje eh, zato da bo naša energija lahko konkurenčnejša. če pa želimo postati bolj neodvisni in jaz sem prepričana da je to eh, naš eh, skupen cilj pa tako kot sem že povedala moramo nujno potrebno diverzificirati tako naše poti to je to kar ste govoril vi kot diverzificirati vire tukaj pa ponovno pridemo na obnovljive vire energije ki tudi zaradi neodvisnosti morajo biti naš eh, ključen cilj v naslednjih petih letih. Turmes v imenu skupine zelenih EFA. Eh, Kandidatka za komisarko, pravite, ambiciozni cilj iz področja obnovljivih virov energije. Ali se zavedate, da 27 odstotkov do leta 2030 pomeni manj naložb med obdobjem 2020-2030, kot trenutno to velja med 2010 in 2020? 2020. Se vam zdi, da bi res morali zmanjšati količino naložb v obnovljive vire energije, čeprav istočasno trdimo, da bomo prvi na svetu v tem oziru? In drugo vprašanje. Energetska unija. Energetska unija pomeni konvergenčnost. Upam, da se strinjate s tem, da se morajo države usmeriti v isto smer. Na voljo imamo novo direktivo o obnovljivih virih in mislim, da je to tisti zagon, ki ga potrebujemo. Vsaka država članica mora izpolniti zavezujoče cilje na področju obnovljivih virov. Ali boste kot komisarka uporabili pravico do pobude, ki jo imate, zato da bi na nacionalni ravni sprejeli zavezujoče cilje, ko gre za obnovljive vire? Še odgovor, prosim. Najlepša hvala, spoštovani poslanec, za vprašanje in uh, jaz resnično mislim da so uh, obnovljivi viri uh, prihodnost v evropi da to je pot do večje energetske neodvisnosti dejstvo pa je da se stvari ne da preprosto spremeniti uh, kar čez noč jaz mislim da je cilj ki ni sedemindvajset odstotkov ampak je najmanj sedemindvajset odstotkov cilj okrog katerega so se bile države pripravljene poenotiti in jaz upam da bomo še ta mesec eh, dobili sklepe evropskega sveta ki bodo ta cilj dali kot zavezujoč se pravi najmanj sedemindvajset odstotkov potrebno se je pa hkrati seveda tudi zavedati da so države pri določanju svojega energetskega miksa neodvisne, da same odločajo o tem, kateri ver energije bodo uporabljale. Zdi se mi pomembno poudariti, glede na to, da se uh, vseh slabih, če lahko tako rečem, energetskih verov ne da zamenjati čez noč, da pa pri tistih, ki ostajajo v uporabi, govorimo o fosilnih gorivih, napredujemo s tehnologijo napredujemo pri tem da tudi s temi gorivi čim manj onesnažujemo naše ozračje in tudi situacija v državah glede energetske mešanice in uporabe obnovljivih virov ni enaka zato tudi na, na državni ravni težko postavimo enak cilj za vse države. Najlepša hvala, gospa kandidatka za komisarko. Gospod Dario Tamburano v imenu skupine EFDD. Lepo pozdravljeni, gospa Bratušek. Odpornost je tisto, kar se pogosto omenja na področju energije. Tudi sami ste to omenili. Če si preberemo sporočilo komisije o energetski varnosti in strategiji iz tega področja, maja letos je bilo to objavljeno, vidimo, da je odpornost tu opredeljena od zgoraj na vzdolj. Se pravi, da se odpornost nanaša bolj na hardware, če lahko temu tako rečemo, se pravi na infrastrukturo, na več jedrske energije in tako naprej. Zanima me, kakšen bo prispevek od spodaj na vzgor, ko gre za odpornost. Kako lahko lokalne skupnosti prispevajo k večji energetski odpornosti? Zavedamo se namreč, da se soočamo z bližajočim obdobjem krize na globalni ravni ta termin sicer ni dobro poznan med tistimi, ki se s temi vprašanji ne ukvarjajo. Zato prosim, če lahko sami pojasnite evropskim državljanom, ki nas poslušajo, kaj je to odpornost, kaj je to energetska odpornost od spodaj na vzgor na ravni Evrope. Najlepša hvala za vaše vprašanje. In, uh, ja, naša vizija je oblikovati odporno energetsko unijo s podnebno politiko usmerjeno v prihodnost. če želimo takšno odporno energetsko unijo doseči bomo morali ukrepati na več področjih. prvič ko govorimo o varnosti sem že v predhodnem odgovoru omenjala da bo potrebno poskrbeti da bo naš najprej da bo naš notranji trg močnejši in bo deloval bolje drugo da bomo uh, znotraj Evrope znotraj energetske unije ustvarili več energije sami, s tem pokazali oziroma s tem dosegli, da bomo manj odvisni od uh, uh, uvoza. Uh, Eh, to sta dve zelo pomembni stvari in tukaj ko govorimo o eh, proizvodnji več lastne energije spet pridemo v glavnem do obnovljivih virov energije ker so ti v evropi eh, na voljo in tretjič kar danes še nisem omenila to je energetska učinkovitost in prav tukaj jaz mislim da lahko ljudje in tudi lokalne skupnosti pravzaprav Eh, naredijo največ in projekti energetske učinkovitosti če damo samo za primer obnovo stavbe ima večplastne učinke od tega da ti projekti ustvarjajo nova delovna mesta zelena delovna mesta zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov zmanjšujejo porabo energije in s tem zmanjšujejo našo Eh, odvisnost od eh, tujine oziroma od eh, tujih dobaviteljev vse to kar sem zdaj povedala je odporna energetska unija oziroma bo odporna energetska unija. Hvala lepa, gospa. S tem smo zaključili s prvim krogom vprašanj in odgovorov. Začenjamo s drugim krogom. Govorili bodo predstavniki posameznih političnih skupin. Najprej gospa Grostet. Hvala lepa. Gospa Bratušek, jedrska energija prispeva k zmanjševanju učinka toplogrednih plinov, vsaj v državah, ki izberejo to obliko energije. Poleg tega se v teh državah zmanjša odvisnost od tujih virov. V Franciji zagotavljamo 70 odstotkov energije s pomočjo jedrske energije skoraj da 50 odstotkov energije zagotavljamo sami, se pravi, smo toliko manj odvisni od drugih virov. Jedrske elektrarne v Evropi danes proizvedejo nekje 30 odstotkov porabljene energije. Mi smo vodilni na tem področju. Potrebujemo seveda stalne naložbe v raziskave in inovacije. Gospa kandidatka za podpredsednico, zanima me, kako boste uskladili svoje delovanje na tem področju, kako boste spoštovali pogodbo Eurotop tom, ki se jo stalno postavlja pod vprašaj vsaj strani nekaterih. Yes, Najlepša hvala za vprašanje. Eh, spoštovana poslanka, zdaj se bom sicer že nekoliko ponavljala, ampak države članice so same skladno za našo skupno pogodbo odgovorne za sestavo energetskega eh, miksa. Tudi v moji državi, to je eh, Sloveniji, imamo jedrsko elektrarno in kar zajeten del energije pridobimo z, eh, z njo. Kar se mi zdi pomembno na, pri mm, ali pa kadar govorimo o jedrski energiji je to, da moramo na nivoju evropske unije postaviti standarde in pravzaprav jih že imamo glede varnosti in po zadnji veliki nesreči so bile v vseh naših evropskih jedrskih elektrarnah so bili narejeni stresni testi ki so pokazali da so naše jedrske elektrarne uh, varne zdi se mi da je to uh, ob zakonodaji ki jo imamo pravzaprav največ kar evropska komisija lahko in ne samo lahko ampak mora zagotoviti eh, našim državljankam oziroma evropejkam in evropejcem. Eh, Hvala lepa, gospa. Naslednje vprašanje, gospod Žil Parnjo. Gospod predsednik, gospa kandidatka za komisarko. Sicer smo dosegli napredek v zadnjih letih, ampak vseeno je politika Evropske unije na energetskem področju bila neuspešna, nismo izpolnili svojih ključnih ciljev. To pa je dostop do energije po razumnih cenah, potem ohranjanje konkurenčnosti evropske industrije, zagotavljanje varnosti oskrbe z energijo pri vseh državljanih, spodbujanje ustreznih proizvodnih modelov, distribucijskih modelov, vse to, kar naj bi nas privedlo do nizkogličnega gospodarstva. Imam par konkretnih vprašanj. Nam lahko prosim opredelite obrise, cilje energetske unije, ki naj bi jo spostavili. Ta energetska unija je morda podobna tisti, ki jo je predstavil gospod Tusk, ali gre tu za skupno nabavo plina, pri čemer smo črpali na vdih, naprimer še iz žaka Delorja in tudi strani gospoda Buzega, ko smo imeli še naprimer skupnost za premok in jeklo, kako bomo zagotovili bolj trajnostno energijo na tem področju. Konkretno vprašanje, konkretno odgovore, prosim. Najlepša hvala za vprašanje in uh, se strinjam z vami. Naš cilj, cilj ob kreiranju uh, energetske unije mora biti cenovno dostopna zanesljiva in trajnostna energija in tako kot sem povedala že v uvodu bomo zato morali trdo delati in potrebovali bomo tudi kar nekaj časa. glavni elementi energetske unije jaz mislim da so več ali manj jasni. prvič zmanjšanje porabe s tem povečati našo energetsko neodvisnost. Uh, izboljšanje energetske varnosti na način ki ne bo ogrozil konkurenčnosti evrope absolutno je naš cilj prehod na nizkoogljično gospodarstvo kar pomeni da je potrebno vlagati v obnovljive vire energije in eh, neprestano izboljševati tehnologijo pri tistih fosilnih ki jih še uporabljamo eh, če želimo zmanjšati eh, našo odvisnost sem spet pri diverzifikaciji virov in poti ki je nujno potrebna nujno potrebno moramo okrepiti infrastrukturo znotraj energetske unije vemo da imamo vsaj na dveh delih, to je Berski polotok in Baljske države, velik problem uh, glede infrastrukture. In kot sem že prej povedala, to ne bo šlo čez noč. Nekateri projekti so pripravljeni bolje, nekateri so pripravljeni oziroma bo za njihovo implementacijo potrebno nekaj več uh, časa. Se pa strinjam s tistimi, da moramo krepiti naš skupni nastop pri mednarodnih partnerjih, evropa energetska unija bi morala govoriti z enim eh, jezikom z enim glasom kot eh, radi rečemo. Eh, hvala lepa, gospa Gerling. Thank you, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospe Bratušek. Kolegi so zastavili nekaj konkretnih, resnih vprašanj, ampak vaši odgovori do sedaj so bili precej medli, pravzaprav ste ponavljali samo tisto, kar ste povedali že v svojem uvodnem govoru. Zato bi vas rada vprašala nekaj konkretnega in vas tudi prosim za konkreten odgovor. Vi pravite v odgovorih na vprašanja, citiram, pametna politika obdavčevanja, ki bo prisilila, da plačajo tisti, ki onesnažujejo, da to želite izvajati. Morda boste s tem pridobili finančna sredstva za obveze, ki naj bi jih izpolnili ali pa tudi ne, no malo posprašujem, ampak politika na področju davkov je v pristojnosti držav članic. Kako boste izpolnili to obljubo, ki ste jo dali v pisnih odgovorih? Najlepša hvala za uh, vaše vprašanje. In, uh, če se vsi skupaj zavedamo kaj je naš cilj in če s ciljem ki smo si ga skupaj zastavili se pravi države članice in komisija in parlament če s tem mislimo resno potem moramo delati vsi v isto smer. ko govorimo o ceni naše energije vemo da je zaradi naporov ki jih v evropi vlagamo v to da imamo eh, čistejšo energijo da zasledujemo cilje na področju klimatskih sprememb kar nekaj dajatev pri eh, ceni ki jo plačujemo za eh, energijo in v kolikor želimo doseči te naše skupne cilje energetske unije eh, bi se lahko znali dogovoriti. Eh, govorim pa seveda je res, da države članice same odločajo o eh, davčni politiki, ampak če resno mislimo z energetsko unijo, bi se morali in verjamem, da se lahko dogovorimo tudi na tem segmentu in da poiščemo rešitve, ki bodo šle v prid temu, da bojo bolj obdavčeni tisti, ki bolj onesnažujejo okolje, manj pa tisti, ki okolje eh, onesnažujejo manj. Ampak tako kot ste povedala tudi vi, seveda bomo tukaj potrebovali eh, soglasje eh, držav članic. Ampak če vsi delamo za isti cilj, potem to ne bi smelo biti tako težko. Thank you very much. Eh, Najlepša hvala, gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Bratušek, tudi zato, da ste spodbudili agendo za trajnostno rast in zeleno rast. Mislim, da se energetska unija sooča s tremi ključnimi težavami. Predraga je, preveč onesnažuje, poleg tega pa smo preveč odvisni. Tako da je tisto, kar potrebujemo, pravzaprav več obnovljivih virov energije, večja učinkovitost pri porabi. Skratka, velik preskok moramo narediti. Res zelo težka naloga. Zanima me, če se strinjate z mojo analizo, to je prvo vprašanje in drugo vprašanje. Kako boste pridobili dovolj podpore strani držav članic na tem področju? Energetska unija pomeni, da moramo tesno sodelovati. V preteklosti smo imeli na tem področju kar nekaj težav. Eh, ja, hvala spoštovani poslanec tudi za vaše vprašanje. če imamo in jaz verjamem da imamo vsi iste cilje na področju energetske eh, unije saj smo si jih konec koncev skupaj zastavili potem upam eh, da ne bo tako težko kot danes bom rekla ste večkrat omenili najti soglasja pri določenih rešitvah. Se pa strinjam z vami, eh, da je naša, se pravi, eh, evropska energija draga, ne preveč čista in da smo zelo odvisni od uh, uvoza. In konec koncev uh, naša vizija pravzaprav nasla, naslavlja točno ta tri uh, vprašanja če želimo zmanjšati našo odvisnost moramo več energije pridobiti doma iz naših domačih avtohtonih virov naj bodo to v čim večji meri obnovljivi viri energije pri porabi energije iz fosilnih goriv pa moramo zagotoviti nove tehnologije ki bodo čim manj onesnaževale naše okolje. in naslednja pomembna stvar energetska učinkovitost tudi z energetsko učinkovitostjo bomo zmanjšali našo porabo in seveda s tem tudi odvisnost od uvoza in kar je zelo pomembno z vsemi projekti ki naslavljajo energetsko učinkovitost in obnovljive vire dokazano s številkami dokazano s številkami pospešujemo gospodarsko rast in ustvarjamo nova delovna mesta in jaz verjamem da je tudi to naš eh, skupen cilj cene naše energije sem pa prepričana da jo lahko znižamo z močnejšim eh, notranjim trgom seveda pa za to potrebujemo eh, boljšo infrastrukturo. Sorry, Madame Maria Kilonen. Gospa Marija Kilonen. Spoštovana sopredsedujoča, gospa kandidatka za podpredsednico, da bi dosegli naše podnebne cilje, si moramo prizadevati za inteligentno evropsko omrežje, ki bo omogočalo dobavo energije končnim uporabnikom. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za ustrezen nadzor nad tem omrežjem. Kakšno časovnico si bo zastavila Evropska komisija glede vzpodbujanja modernega, pametnega evropskega energetskega omrežja? Hvala. Uh, najlepša hvala za vaše vprašanje. Uh, kot sem povedala že uvodoma bodo moja prizadevanja šla v smeri da se čim večji del investicijskega paketa ki ga je napovedal predsednik juncker usmeri v del povezan z energijo oziroma energetiko in seveda bodo del tega tudi tako imenovana pametna eh, omrežja. če želimo spodbujati in verjamem da želimo spodbujati eh, obnovljive vire eh, energije tako kot ste povedala potrebujemo pametna omrežja da to energijo ki se na enem koncu evrope lahko ustvari ker imamo več obnovljivih virov spravi do Eh, porabnikov energije na eh, drugi eh, strani. Težko vam danes odgovorim na vprašanje natančne časovnice oziroma kdaj predvidevamo, da bodo ti projekti lahko v popolnosti implementirani. Kot sem seznanjena, so nekateri pripravljeni bolj, nekateri manj. Tisti, ki so pripravljeni bolj, s temi bomo lahko začeli takoj tisti, ki, bom rekla, so pa v tem trenutku pripravljeni malo manj, bodo pa za implementacijo seveda potrebovali nekaj več časa. Ampak pametna omrežja, kot ste jih omenili, so ob večji, ob, ob naši želji, da ustvarjamo več obnovljivih verov energije, seveda nujno potrebni. In kot sem že povedala, se bom res zauzemala za to, da kar zajeten kup paketa eh, tega eh, investicijskega namenimo za te infrastrukturne projekte. Najlepša hvala, gospod Bas Eichhout. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa. Gospa Bratušek, danes imamo zaslišanje za to, kar naj bi postali podpredsednica Komisije za energetsko unijo slišali smo, da je vse skupaj težavno in tako naprej. Naj vam povem, da to tudi sami dobro vemo, ampak pričakujemo podpredsednico, ki bo močna in ki bo tudi sama prevzela pobudo. Zato bodite nekoliko bolj natančni in povejte, kaj boste vi storili, ne pa da upisujete splošno situacijo, kajti vemo, da je ta težavna. Na svetu je veliko težav, ampak mi moramo zadeve rešiti. Konkretno vprašanje glede podnebnih pogajanj. Vi boste najbrž tista, ki boste vodili podnebna pogajanja. Kaj ti to je eh, delo za vodjo? In zanima me, kaj boste storili eh, zato, da bi povečali naše ambicije glede 40 odstotkov do 2030. Kaj te vemo, da so to zelo nizko zastavljeni cilji. Torej, kaj natančno nameravate storiti za to, da bi bili naši cilji zastavljeni više in rečete, da bo to težko, kajti to že vem. Najlepša hvala. Odgovor, prosim. Najlepša hvala, eh, spoštovani poslanec, ampak verjetno se pa strinjate z mano, da sama ne bom mogla doseči ali pa dosegati teh eh, zastavljenih ciljev. Zato poudarjam, da bo potrebno eh, sodelovanje držav pri eh, doseganju teh eh, ciljev. vsekakor eh, bom prevzela pobudo in naredila kar bo treba da bodo cilji ki si jih bomo zastavili ambiciozni ampak na drugi strani še vedno realni. pomembno se mi zdi da na ta vlak če lahko tako rečem pridobimo tudi Eh, druge države naše partnerice to sta predvsem imam v mislih zda in eh, kitajsko ker eh, tudi sama evropa pa če si zastavimo še tako ambiciozne cilje ne bomo mogli rešiti vsega oziroma bo naše ozračje zaradi drugih še vedno preveč onesnaženo. Tako da vsekakor bom eh, prevzela pobudo, nimam problema s tem, se pa zavedam, kje so eh, omejitve eh, tudi podpredsednice in komisije, da je potrebno sodelovanje z državami in zato poudarjam, da upam, da, drža, da se države zavedajo, da smo si te cilje postavili skupaj in da komisija sama brez sodelovanja držav ne bo mogla doseči teh za evropo in svet pomembnih ciljev. Najlepša hvala. Gospod Pedičini. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovana kandidatka za podpredsednico. Pri vseh teh zaslišanjih tudi danes Ko smo se pogovarjali o energiji, smo najpogosteje slišali mešanica energetskih verov in pa trajnost. Ta dva elementa nista uh, vedno tesno povezana. Pri uh, mešanici energetskih verov gre uh, za to, da se določene države članice odločajo tudi za netrajnostne energetske vere, kot recimo za uh, fosilna goriva. Uh, Določene države članice so že sprejele uredbe, ki povečujejo odstotek fosilnih goriv in zmanjšujejo odstotek obnovljivih verjev energije. Seveda imamo tudi dopustne eh, mere izpustov, ampak sankcije pravzaprav plačujejo državljani. Zanima me torej, katere ukrepe boste sprejeli za tiste države članice, ki kršijo določila. In eh, kako boste poskrbeli za to, da ne bodo plačali računa nedožni državljani? Hvala lepa. Odgovor, prosim. Najlepša hvala. Ne glede na to, da uh, se mogoče ponavljam, bom še enkrat povedala, ker tako izhaja iz uh, naše skupne pogodbe. Dejstvo je, da so države same odgovorne za sestavo svojega energetskega miksa. To je dejstvo, preko katerega ne moremo. Ampak hkrati, hkrati mora, se mora vsaka država zavedati, da mora prispevati k skupnem cilju, ki smo si ga zastavili. In kot sem v teh 14-dnevnih pripravah lahko ugotovila, smo pri Eh, doseganju ciljev eh, dvajset dvajset dvajset eh, na dobri poti in tako kot so mi povedali strokovnjaki naj bi ti cilji bili tudi uresničeni. in drugič ne da se tega energetskega miksa po državah spreminjati čez noč. to je dejstvo. zato bom še enkrat poudarila da je potrebno pa v tistih državah ki še vedno uporabljajo dosti fosilnih goriv izboljševati tehnologijo tako da z uporabo fosilnih goriv čim manj onesnažujemo okolje. to bi morala biti naša dva skupna cilja. Najlepša hvala, gospa kandidatka za podpredsednico in komisarko. Gospod Schaffhauser, beseda je vaša. Oui, bonjour, ja, dober dan, gospa. Prvo vprašanje. V energetski politiki so odgovorne države članice, ste rekli. Vi ne morete storiti nič. Kako Si torej predstavljate sodelovanje med eh, državami članicami, še prav posebej, ko gre za, uh, obno, za uporabo novih vrst energije. Govorili ste o uvozu energije, o 400 milijardah. Kaj pa menite o vlaganjih v uh, eh, prihodnih desetih letih? potrebovali uh, bi 400 milijard. Kje boste našli? Vsak komisar govori, da bo uporabil ta svežen, ki eh, ga je napovedal Juncker. Kje torej nameravate najti sredstva? In tretje vprašanje. Predlagali smo načrt in sicer. Uh, vlaganja, dolgoročna vlaganja eh, z eh, pomočjo prispevkov držav članic. Kako gledate na vlogo Evropske centralne banke pri tem? Hvala lepa. Odgovor, prosim, kandidatka za podpredsednico. Za vprašanje in eh, ne drži čisto, da sem rekla, da ne morem ali pa da ne bom mogla kot podpredsednica narediti nič. Bom pa vedno poudarjala in ponavljala, da evropska komisija sama brez sodelovanja držav članic tukaj ne bo mogla uspet in jaz upam da se tega zavedajo ne upam verjamem da se tega zavedajo države članice da ko sprejemamo določene cilje sprejemamo tudi obveze to je vse daleč od tega da kot podpredsednica ne ne bi mogla narediti nič ampak na drugi strani absolutno potrebujemo razumevanje in sodelovanje držav eh, članic. kar se tiče investicij na področju energetike eh, če želimo ustvariti močnejši notranji trg in jaz verjamem da je to naš skupni cilj zato da bo eh, naša energija cenejša in s tem naše gospodarstvo lahko eh, konkurenčnejše eh, potrebujemo zajeten kupček denarja za te investicije eh, kar nekaj tega denarja bo moralo priti iz zasebnega sektorja od investitorjev prepričana pa sem glede na to da se vsi skupaj zavzemamo za zeleno rast in smo prepričani da je to prava pot za evropo v naslednjih petih letih bomo tudi znotraj komisije našli dogovor in uh, videli da so investicije prav na področju uh, potreb energetske unije investicije v zelena delovna mesta in investicije v Eh, zeleno rast. seveda pa bomo znotraj eh, komisije ta dogovor morali poiskati in eh, enako se strinjam z vami glede eib ja da je pa kasneje mogoče. Hvala. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje bo zastavila gospa Delange. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik in upam, da bom to vprašanje zastavila z nežnim ženskim čutom. Seveda, gospa Bratušek, vam čestitam za vašo nominacijo za podpredsednico komisije in komisarko za energetsko unijo. Vi ste dejali, da ste rešili Slovenijo pred Evropsko unijo, sedaj pa ste oziroma boste odgovorni za politično področje, ker pravzaprav potrebujemo več in ne manj Evrope vendar eh, pa eh, sem vsakemu pripravljen dati drugo priložnost. Vendar pa vas sedaj prosim za konkreten odgovor. Kaj morajo storiti države članice skupaj in kaj mora biti v pristojnosti Evropske unije, ko gre za vzpostavitev energetske unije? Katere pobude nameravate vzpostaviti? Katere pobude so vam blizu? Kaj lahko od vas pričakujemo? Prosim, dajte nam v pogled v to, kakšna podpredsednica boste. Mislim, da govorim v imenu večine, ko pravim, eh, da eh, trenutno ne moremo iti dlje od standardnih odgovorov. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Še hvala, uh, spoštovana uh, poslanka jaz bom rekla da nisem rešila slovenije pred evropo ampak sem evropo rešila pred novim problemom. s eh, slovenijo so domine na finančnih eh, ali pa problemi eh, finančni problemi držav nehali padat. to je vse. Eh, mislim da je prav da evropa ima mehanizem ki državam pomaga da smo solidarni eden do drugega še vedno sem pa prepričana da je veliko bolje tudi za eh, evropo če države znajo in zmorejo same rešiti svoje eh, probleme. ena stvar o kateri mislim da bi se lahko oziroma morali dogovoriti na področju oziroma na nivoju evropske eh, energetske unije je varnost in kako reagirati kadar pride do eh, problemov. zato bo eh, ena izmed mojih prvih nalog kot sem povedala že prej pripraviti tako imenovan emergency plan plan pokazati kaj države morajo imeti Eh, kadar pride do takšne situacije ker energetska unija ne pomeni samo solidarnosti eh, kar večkrat poudarjamo ampak po moji oceni pomeni tudi eh, odgovornost takrat ko je to potrebno. skratka varnost vsekakor je stvar o kateri bi lahko sprejeli skupen dogovor in bi morali to reševati na nivoju energetske unije. Najlepša hvala. Gospod Martin. Bratušek. Gospa Bratušek. Veliko vprašanj je bilo vezanih na energetska vprašanja. Eh, in eh, vaš portfelj se nanaša na vzpostavitev energetske unije. Torej, oprostite, ampak spet se bom osredotočil na vsebino, kako nameravate zasnovati to energetsko unijo, kako nameravate upoštevati eh, načelo subsidijarnosti v skladu z členom 194 drugim odstavkom. In kako nameravate upoštevati načelo skupnosti in kako nameravate uresničiti tretji svežen? Katero tržno načelo boste uporabili? Kot podpredsednica se boste morali boriti prodi, tudi proti pomankanju energije. Kako nameravate zagotoviti dostop eh, tudi tistih državljanov, ki so najrevnejši eh, do eh, energije. Najlepša hvala, gospa, gospod Martin, Martin, gospa podpredsednica. Ja, uh, najlepša hvala za vaše vprašanje. Uh, eh, spostavitev energetske unije bo, uh, tako kot sem že povedala, temeljila po moji oceni vsaj na treh uh, močnih stebrih. prvi je eh, vzpostavitev ali pa zagotovitev močnejšega notranjega trga. Eh, zato potrebujemo dograditev infrastrukture ki eh, v tem trenutku manjka potrebujemo povezave med državami potrebujemo povezave med regijami potrebujemo povezave tudi eh, znotraj države tam kjer eh, tega ni z močnejšim boljšim notranjim trgom sem prepričana da bodo eh, tudi cene energije v evropi konkurenčnejše kar bo dobro tako za ljudi kot gospodarstvo. Eh, že v uvodnem nagovoru sem povedala da sem kot predsednica vlade v svoji domovini zagotovila popolno implementacijo tretjega energetskega eh, paketa in to seveda mora veljati za vse eh, države in jaz mislim da več ali manj več ali manj so še izjeme, ampak več ali manj je ta tretji energetski paket po državah članicah uh, implementiran. In tudi implementacija in pravila, ki veljajo v tem tretjem energetskem paketu, nam bojo omogočala odprtje našega energetskega trga in uh, seveda na drugi strani z odprtjem trga smo spet pri cenejši, pri bolj konkurenčni energiji. Tako da zdi thank, se mi pomembno, da izpeljemo then, uh, do konca thank to much, implementacijo. Madam, uh, eh, colleague, Ash... Najlepša hvala. Gospod Fox. Dober dan, gospa Bratušek. Zelo malo očitno veste o energetski uniji, zato vam bom zastavil drugo vprašanje o področju, ki bi ga morali bolje poznati. V svoji uvodni izjavi ste dejali, da ste tukaj eh, z nami in da to čast sprejemate z veliko ponižnostjo. Zdi se mi, da se niste prav dobro upisali, kajti prejeli ste le 4 odstotke glasov eh, pri volitvah v eh, vaši lasni državi, pri tem pa ste se imenovali za kandidatko za komisarko imam vprašanje, ali je res, da je nova vlada takoj po imenovanju sprožila etično preiskavo o vašem imenovanju? Ali je res, da zavlačujete z poročilom na temo te preiskave, zato ker niste sprejeli uradnega pisma? In glede na to, ali ne menite, da bi bilo primerno, da dobimo to etično poročilo in sami presodimo, ali ste primerni za komisarko? The answer, please. Hvala, kolega, odgovor, prosim. Najlepša hvala za možnost, da bom še enkrat nekoliko bolj natančno opisala postopek imenovanja komisarja v naši državi. Verjetno se strinjate z mano, da s predlogom a, imenovanja oziroma predlaganja Slovenija ni mogla čakati do konca septembra. Novo vlado smo v Sloveniji dobili 18. septembra in prepričana sem, da veste kaj bi pomenilo če s tem uh, predlogom slovenija ne bi pravočasno prišla pred uh, gospoda junkerja. poslali smo tri imena seznam eno izmed teh imen je bilo moje gospod junker je izbral mene uh, za razloge boste vprašali njega, se mu pa seveda zahvaljujem za izkazano zaupanje. Uh, ni nova vlada predlagala nobenega postopka ampak je komisija ki jo imamo v sloveniji se odločila da glede na vsa medijska takšna in drugačna poročanja preveri postopek imenovanja komisarja v naši državi in glede na to da sem pravzaprav velika legalistka vedno spoštujem zakone nikoli nisem bila v nas, na vzkrižju z zakoni. Največ, kar sem a, dobila, je kazen za plačilo parkirnine in enkrat za prehitro vožnjo. Nimam nobenega problema a, s tem, da se ta postopek popolnoma preveri v skladu z zakonom sem pošto, o kateri govorite, tudi prejela. Eh, in eh, ravnala bom do konca tako, kot od mene to zahteva zakon. Je pa daleč od tega, da bi se govorilo ali pa da bi, bilo, da bi bil postopek v eh, kakršni, kak, da bi imel ta postopek kakršnekoli znake korupcije in to je ugotovila tudi ta komisija. Najlepša hvala, gospod Petersen. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Bratušek. Zelo vesel sem bil, ko sem slišal vaše izjave glede trajnostne rasti. In zelo vesel sem bil tudi, ko ste dejali, da so zelena delovna mesta zelo pomembna. S tem ste poudarili tudi podjetniški potencial zelenega sektorja ki dobiva vedno pomembnejšo vlogo. Moje vprašanje pa je sledeče. Kako nameravate vi kot podpredsednica in komisarka za energetsko unijo zagotoviti dolgoročni prehod na CO2 neutralnost? Pri tem pa boste morali zagotoviti tudi varno oskrbo z energijo. To je eden izmed največjih izzivov, s katerim se srečujemo. Kaj pa obnovljivi veri energije? Kako nameravate povezati tako potrošnjo, kakor tudi dobavo in sicer za ukrepitvijo energetske zakonodaje? Hvala, odgovor prosim. Najlepša hvala tudi za vaše uh, vprašanje. Uh, jaz se strinjam s tistimi, ki pravijo oziroma pravite da gredo cilji klimatskih sprememb z roko v roki s temi ki ste jih eh, omenili in eh, danes sem to že večkrat povedala da ko govorimo o energetski varnosti bomo morali nekatere stvari narediti zelo hitro nekatere pa bomo morali narediti na eh, dolgi rok marsikaj bi mogoče v preteklosti že lahko in moralo biti narejeno pa smo preprosto po tisti zadnji eh, plinski krizi pozabili na to da je ukrepanje eh, potrebno tako da spet smo pri infrastrukturi ki bo naš eh, velik izziv v nadaljevanju tudi ko govorimo o Eh, obnovljivih virih že prej sem omenjala oziroma govorila o tako imenovanih pametnih omrežjih ki so pravzaprav nujno potrebna če želimo obnovljive vire oziroma energijo iz eh, obnovljivih virov od tam kjer jo lahko ustvarimo spraviti tja kjer jo, bodo, eh, kjer jo potrošniki potrebujejo in investicije in investicijski paket ki nas čaka v nadaljevanju je zajeten že prej sem nekaj govorila o virih jaz sem prepričana da ker vsi govorimo o zeleni rasti bomo res velik del tega tristo milijardnega paketa namenili prepotrebnim investicijam zato da bo naš notranji trg deloval bolje in na ta način pomagali povečati konkurenčnost naše energije in tudi zmanjšati odvisnost od eh, uvoza. Najlepša hvala, gospa Ernst. Naslednje vprašanje. Ja, najlepša hvala, gospa Bratušek. Ehm, zelo dobri ste v posploševanju, to ni nujno slabo, bi rekla, ampak lepo bi bilo, če bi tudi dali kakšen konkreten odgovor. Dala vam bom dve možnosti za to. Lahko si izberete eno vprašanje. Prvo vprašanje. V finančni in gospodarski krizi so številne države članice znižale podporo za obnovljive vere energije, za obnovo stavb in tako naprej. Grčija, Španija in eh, druge države iz različnih razlogov so torej znižale te eh, prispevke in to se je izkazalo za usodno in je seveda slabo vplivalo tudi na razvoj obnovljivih verov energije. Zanima me, katere konkretne pobude predvidevate na tem področju, da bi se situacija v teh državah spremenila. In drugo vprašanje, ki je ravno tako pomembno, kako nameravate zagotoviti za energijo po dostopnih cenah, predvsem za zasebna gospodinstva. Hvala lepa. Odgovor, prosim. Uh, res se eh, mogoče že ponavljam, ampak naš energetski trg mora delovati bolje in bo deloval bolje, če bomo infrastrukturo uspeli in bomo uspeli uh, dograditi. Uh, to je osnova za to, da bo uh, boljši, lažji in cenejši pretok energije znotraj energetske unije. To bo znižalo ceno tako uh, za podjetja kot uh, za ljudi. To, kar uh, Mm, me sprašujete. ko govorimo o spodbudah za eh, obnovljive eh, vire eh, energije so v tem trenutku tudi te spodbude v pristojnosti držav članic ampak tako kot sem prej govorila o varnosti bi morala biti ali pa bi morali poiskati dogovor znotraj evrope med državami članicami da tudi na evropski ravni poiščemo in seveda pripravimo tudi pravno podlago za to da bi z evropske ravni spodbujali obnovljive vire energije in to bi lahko bil korak pri ali pa eden izmed ciljev ki si jih bomo zastavili za uh, mandat naslednjih uh, petih uh, let. Uh, ker verjamem, sama resnično verjamem v to, da so uh, obnovljivi veri energije pomembni za uh, ne samo energetsko unijo, ampak kar Evropsko unijo. Thank you very much. Mr. Peter Elbikson. Thank you. Gospod Erikson. Prej ste rekli, da je pravzaprav usoda energetske politike v rokah držav članic. To drži. Je pa res, da imamo na voljo nekaj političnih instrumentov na ravni Evropske unije. Zato me zanima, ali boste ta politična urodja, ki jih imate v rokah, uporabili. Naprimer, Parlament je predlagal više zavezujoče cilje, ko gre za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost. Poleg tega komisija lahko sprejme pobude. Zato me zanima, ste pripravljeni reči da zahtevi Evropskega parlamenta, da se sprejmejo višji zavezujoči cilji na področju podnebnih sprememb ali boste pustili, da vse skupaj nekoliko razvodeni? Hvala, odgovor. Uh najlepša hvala za vaše vprašanje in eh, jaz mislim da je iz mojega današnjega izvajanja jasno videti da so cilji na področju klimatskih eh, sprememb pomembni da si moramo zastaviti ambiciozne ampak še vedno realne cilje in tukaj komisija eh, ne more igrati sama potrebujemo absolutno na eni strani parlament in na drugi strani moramo najti dogovor med državami ker zato da se uh, te cilji sprejmejo potrebujemo dogovor med uh, državami. Uh, tako kot sem vam že večkrat danes povedala mislim da moramo biti ambiciozni seveda pa moramo na drugi strani vedeti tudi kaj so naši realni okviri in uh, zato danes večkrat poudarjam da bomo morali tesno delati z roko v roki z državami članicami ker uh, pogodba pač natančno določa kje so meje komisije in uh, kje so države pravzaprav zelo avtonomne. sama sem pripravljena zagovarjati eh, višje cilje na področju klimatskih sprememb ker verjamem da so potrebni ampak hkrati hkrati se moramo vsi skupaj zavedati da eh, morajo biti ti cilji tudi eh, realni ker nič nam ne pomaga da si zastavimo ne vem kako ambiciozne cilje če jih na koncu ne bomo realizirali. Hvala lepa, gospod Helmer. Uh, well, ja, lepo pozdravljeni, gospod Bratušek. Verjetno se zavestate, da je bivši komisar Tajani, pristojen za industrijo, rekel, da se na tem področju vrši pravi masakr zaradi visokih cen energije. Nekaj sicer lahko storite na področju cen energije s pomočjo povezljivosti in tako naprej, ampak zdi se mi, da ste se preveč zavezali obnovljivim virom energije, ki stanejo preveč, poleg tega niso gotovi. Tu je še vprašanje trgovanja z emisijami. Zato me zanima, ali boste intenzivno industrijo pregnali iz Evrope in s tem spodbudili tudi odhod konkurenčnosti izven Evrope, kajti verjetno se zavedate, da ta podjetja ohajajo v države, kjer so standardi nižji. Namreč, če boste to dopustili, se bodo povečali tudi spusti na globalni ravni. Answer, Izvolite odgovor. Najlepša hvala, spoštovani poslanec, za to um, vprašanje. In danes ste me že večkrat slišali omeniti uh, konkurenčnost. Uh, bom ponovila, da sem prepričana, da bomo z močnejšim notranjim trgom z dokončno zgrajeno infrastrukturo z večjo pretočnostjo eh, energije eh, znotraj eh, evrope znižali cene naše energije tako za podjetja kot za posameznike in to se mi zdi pomembno. jaz sem prepričana v to in mislim da imamo že nekaj praks eh, v posameznih državah kjer se je z večjo konkurenco tudi znižala cena energije. slovenija je ena izmed takšnih v poročilu ki so ga pripravili na direktoratu izhaja da so se cene elektrike v sloveniji v povprečju ko smo dobili eh, novega igralca na trgu znižale za skoraj trideset odstotkov in jaz mislim, da to ni zanemarljiva številka. Tako da v to sem prepričana. Prav tako pa sem prepričana, da je naša bodočnost, če želimo okolje ohraniti in ga dati tistim, ki prihajajo za nami, vsaj v takšnem stanju, kot smo ga dobili, so vlaganja v obnovljive vere energije. Z več raziskavami in več razvoja Eh, bodo prav gotovo ti viri cenejši konec koncev se že kaže eh, da se cene obnovljivih eh, energije iz obnovljivih virov znižujejo in jaz sem prepričana da moramo tako okrepiti notranji trg in na ta način pomagati konkurenčnosti našega gospodarstva kot še naprej vlagati v obnovljive vire energije zato da bomo dosegli skupno zastavljene cilje. Uh, Še zadnji govornik v tem krogu, gospod Žanuk Šefhauser. Hvala lepa. Imam vprašanje v zvezi z vašimi prednostnimi nalogami. Ali vi verjamete zgolj v trg in popolno konkurenčnost? Ali se vam morda zdi, da bi države članice morale biti tiste, ki bi odločale o delokalizaciji virov energije? Govorimo o tako kratkem krogu kratkih stikov. Veliko je govora o energetski varnosti, o obnovljivih virih energije, o energetski neodvisnosti in v okviru teh krogov bi morali poskrbeti predvsem za medsebojno povezljivost. Mislim, da bi morali spodbujati to krožno gospodarstvo, ki je tako pri srcu komisije, v luči svetovne konkurenčnosti bi morali predvsem na področju živil in pa na področju brtništva nekoliko skrajšati te kroge. Hvala. Answer, Ja, eh, najlepša hvala za vprašanje. Eh, spoštovani poslanec, eh, prepričana sem, da mora biti in tretji paket je, tretji energetski paket je na nek način to tudi zagotovil, trg, energetski trg, dobro in pravilno reguliran ampak ne glede na vse sem prav tako prepričana da in kot sem vam na slovenskem primeru povedala še vedno obstaja kar nekaj rezerve da bo energija v evropi lahko cenejša in jaz sem prepričana tako kot sem že danes večkrat poudarjala res se mogoče nekoliko ponavljam ampak zelo se mi zdi pomembno da se zavedamo da bo močnejši a, notranji trg boljši pravzaprav za vse. A, zato bo naša naloga v naslednjih a, letih dodatno krepiti infrastrukturo na žalost so nekateri projekti eh, na tem področju pripravljeni bolje kot drugi zato se teh stvari ne da uh, narediti uh, čez noč uh, ampak tudi ko bo uh, te če lahko rečem plinske krize v kateri smo se zdaj nažalost spet znašli oziroma jo imamo uh, pred uh, vrati uh, da ne bomo potem tako kot smo tudi po letu 2009 eh, pozabili na to in kar pozabili, da je potrebno dograditi našo infrastrukturo. Eh, močen notranji trg bo absolutno. Ja, hvala, se pravi čujem. Hvala lepa gospa kandidatka za komisarko in podpredsednico komisije. Sedaj pa predajam vajeti gospodu Giovanniju Laviji. Beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa Šujca, zastavite vprašanje, prosim. Najlepša hvala, gospa Bratušek. Veliko ste govorili o raznolikosti verov in mislim, da je ena izmed možnosti tudi čez jadranski plinovod, ki je zelo pomemben tudi za Hrvaško. Tako bi se povezali z plinom iz Azerbajdžana in bi zmanjšali našo odvisnost od Rusije. Zanima me, ali imate strategijo, ki nam bo omogočila zmanjšati odvisnost od ruskega zemeljskega plina in eh, kakšno vlogo bo tukaj odigrala vaš, odigralo vaše nekoč dobro sodelovanje z Rusijo. Videla sem tudi film, v katerem ste eh, podali protievropske izjave, peli ste eh, komunistične pesmi. Ali ne menite, da je čas, eh, da obrnemo hrbet komunizmu in da se usmerimo v prihodnost? Hvala lepa. Najlepša hvala, da bom, hvala spoštovana poslanka, da bom lahko odgovorila tudi na te uh, stvari bom začela s to domačo eh, zgodbo. Eh, posnetek, ki ste ga videli, je pravzaprav nastal na eh, ob obeležitvi državnega praznika dneva osvobodilne fronte. In pesem, ki sem jo prepevala, in to ni bila edina pesem, ki sem jo tam prepevala, jaz mislim, da se strinjate, da je to antifašistična pesem, in da tudi evropa temelji na zelo podobnih eh, vrednotah tako da mislim da se mi tukaj zato ni treba prav nič eh, eh, opravičevat sama pa nisem nikoli bila članica nobene komunistične stranke je pa zanimivo da pravzaprav doma poslušam pa prav nasprotne očitke to je da sem preveč evropsko usmerjena da ko sem bila predsednica vlade sem preveč poslušala navodila z, eh, iz bruslja in da bi se mogla bolj postaviti eh, po robu eh, jaz mislim da je evropa edina prava pot za našo in za mojo državo zato sem ponosna da je slovenija del evropske družine. Eh, kar pa se tiče diverzifikacije poti eh, absolutno eh, je projekt ki ste ga omenila potreben in dejstvo je da ta projekt bo zmanjšal odvisnost od rusije in mislim da teče zaenkrat tudi tako kot je bilo načrtovano tako da lahko samo rečem da tudi sama Eh, podpiram projekt, ki ste ga omenila in ga vidim kot eh, eh, enega od tistih, ki bo zmanjšal odvisnost od enega dobavitelja. E, Najlepša hvala. Besedo ima gospod Gazbara. Grazie Presidente, buon pomeriggio. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan, gospa Bratušek. Pomembno nalogo ste dobili in eh, na tem področju imamo zastavljene ambiciozne cilje, izjemne cilje. Gre za projekt energetske unije, seveda. Zato nam oprostite, če ustrajamo pri tem, da bolje predstavite svojo politično voljo in da bolje poveste, Katere vire nameravate uporabiti za dosego tega pomembnega cilja? Govorili ste o 300 milijardah evrov, ki jih je napovedal gospod Juncker. Zanima me, kakšna je vaša strategija, kakšen odstotek teh sredstev nameravate zahtevati za ulaganja na področju energetske unije? govorim o tem, tem svežnju 30, 300 milijard. Zanima me, ali nameravate uspodbujati ulaganja in predsednik je prekinil govorca. Besedo dajem kandidatki za komisarko. Najlepša hvala za uh, vaše um, vprašanje. Uh, projekti Eh, jih imenujemo projekti v skupnem interesu dvesto oseminštirideset mislim da jih je v tem trenutku na seznamu eh, njihova vrednost je tam med štirideset in petdeset eh, milijard kar zajeten del tega bodo prispeval bo prispevalo gospodarstvo bodo prispevali investitorji za uh, uh, drug del uh, teh projektov, tako kot sem že povedala, si bom prizadevala znotraj komisije velik delež tega 300 milijardnega paketa pridobiti za uh, te projekte. Težko danes govorim o procentu, ki ga želite slišati uh, od mene, ampak prepričana sem, da je zelena rast naš skupen cilj da so nova delovna mesta naš skupen cilj in številke dokazujejo da so projekti na področju energetike eh, pa ne samo infrastrukturni ampak tudi eh, ko govorimo o energetski učinkovitosti projekti ki eh, pomagajo ustvarjati nova delovna mesta in tudi zeleno rast. in dodaten vir oziroma ali pa vsaj eh, finančni inštrumenti ki bi jih lahko z evropsko banko in razvoj skupaj izoblikovali kot spodbude prav za te projekte na področju energetike in tudi zato se bom v nadaljevanju uh, eh, zauzemala. Grazie, adesso la parola al collega Do. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Dorman. Herr Formen, når det kommer til nye energiformer, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ko govorimo o novih eh, energetskih verih, kot eh, recimo skrilovcu, potrebujemo veliko strožji nadzor in sicer iz okoljskih razlogov. Potočnik je dejal, da skrilavec predstavlja upanje na določenih področjih Evrope, hkrati pa povzroča tudi določeno zaskrbljenost. Prvi projekt, projekt naj bi se pričel izvajati leta 2018 na Irskem in ta sistem naj bi uporabljal skrilavec za proizvodnjo električne energije. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o teh novih energetskih virih in kako lahko zagotovimo, da bomo pri tem upoštevali tudi okoljske vidike. Najlepša hvala za vprašanje. Uh, plin iz uh, škriljevca vsekakor je ena izmed možnosti, uh, ki jo imamo na mizi. Sama vam lahko povem, da sem prepričana, da za to, da se neka država odloči ali bo šla v škriljevca, uporabo tega ali ne, potrebuje zelo natančne analize. Uh, predvsem natančne analize uh, na področju okolja. In naloga Evropske komisije uh, je, da zagotovi, da so spoštovani vsi okoljski standardi, ki v tem trenutku veljajo. Eh, sama se ne strinjam s tem da lahko preprosto prakse ki so bile eh, uveljavljene v združenih državah prenesemo v evropo ker mislim da eh, je poseljenost pri nas bistveno večja to je en argument kakšen vpliv ima uporaba ali pa izkoriščanje tega plina predvsem na vodne vere, ki jih imamo v Evropi veliko in vse te analize bi morali imeti na mizi, preden se države eh, članice odločajo, ali uh, gredo v to ali ne. Uh, kot sem že povedala, je pa naloga Evropske komisije in seveda s tem tudi moja, da zagotovimo da se ob morebitni uveljavitvi ali pa implementaciji tega v posamezni državi upoštevajo vsi okoljski standardi ki veljajo priporočila na nivoju evropske unije kar se tiče škrilevca so pa že sprejeta Adesso la parola al collega Torvalds. Najlepša hvala, gospod Torvalds. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospa kandidatka za komisarko, gospa Bratušek, kot podpredsednica za energetsko unijo. Kako nameravate zagotoviti dolgoreč, dolgoročno uporabo obnovljivih verov energije, tako kot je zapisano v pismu o nalogah, ki vam jih je naložil gospod Juncker? Kako gledate na prihodno energetsko mešanico? Trenutno nam Evropska komisija ne more dati nobenih številk, ampak eh, zagotovo jih bomo potrebovali. Zato prosim, da podate kar se da jasno sporočilo za prihodnost. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše uh, vprašanje. Kot sem danes že večkrat povedala, je dejstvo, da smo v Evropi preveč odvisni od uvoza energije. Za približno eno milijardo na dan, eno milijardo na dan uh, plačamo za uvoz naše energije na letnem nivoju eno petino. In če želimo zmanjšati, in jaz verjamem, da želimo zmanjšati to uh, odvisnost, je zagotovitev lastne energije naš skupni cilj in obnovljivi viri uh, energije, ki jih v Evropi uh, ne manjka, so prav, so prav gotovo prava pot do uh, te rešitve. Spet pridemo do uh, infrastrukture, ki jo je potrebno zagotoviti, da lahko energijo iz obnovljivih verov uh, pripeljemo do uh, uporabnikov. Eh, gradnja pametnih omrežij je naloga, ki čaka eh, Evropo, ki čaka energetsko unijo v naslednjih letih, zato da bo lahko učinkovito uporabljala obnoljive vire energije. Eh, kot sem seznanjena, tako kot sem danes že povedala, bo cilj iz paketa 2020-2020 tudi na področju obnovljivih verov dosežen za obdobje dva tisoč trideset tudi verjamem da bodo na evropskem svetu v tem mesecu dosegli eh, cilj zaenkrat je dogovorjen eh, da se ta eh, delež poveča na do sedemindvajset odstotkov ampak kot sem tudi danes že večkrat povedala sestava energetske mešanice je v pristojnosti držav eh, članic. Se pa morajo zavedati vse države članice, da samo skupaj bomo lahko dosegli zastavljene cilje. E Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Juaristija Vanc. Lepo pozdravljeni, gospa Bratušek. O jedrski elektrarni v Garoniji bi vam rad povedal par stvari je trenutno nastanjena v območju, ki ni preveč poseljeno. Elektrarna v Garoni je trenutno zaprta od junija in prosili smo, da bi jo ponovno odprli. Vlada to podpira, večina v Baskiji pa tega ne podpirajo. Poleg tega sta dve dodatni elektrarni bili zaprti. Zato me zanima, kakšen bi bil vaš predlog, glede na to, da boste. Uh, pristojni tudi za okolje. Ali boste zapirali tiste najstarejše, najbolj nevarne jedrske elektrarne? Kaj je potem še z jedrskimi odpadki? V direktivi z tega področja piše, da naj bi s pomočjo ne vem katerih tehnik lahko tudi te odpadke obdelali in uporabljali naprej. Zanima me, kaj boste vi storili na tem področju, ko gre za obdelavo odpadkov. Eh, najlepša hvala za vprašanje. Eh, o konkretni jedrski elektrarni, o kateri ste govorili, težko govorim, ker ne, ne poznam uh, konkretnega primera, se bom pa seveda o tem uh, pozanimala in bova o tem lahko uh, kdaj drugič konkretno o tem problemu uh, govorila. Tako kot sem povedala prej, je naloga evropske komisije da eh, poskrbi da so naše naše skupne mislim eh, evropske jedrske elektrarne varne. kot sem seznanjena s mm, podatki naj bi stresni testi ki so bili narejeni kazali na to da te jedrske elektrarne so eh, varne seveda pa je res, da v Evropi imamo uh, kar nekaj starejših jedrskih elektrarn, zato bo še toliko pomembneje redno spremljati varnost uh, na tem področju. In prav tako se mi zdi pomembno vlagati v uh, raziskave in razvoj, kar ste tudi vi sami omenili, to je uh, na področju odpadkov in videti ali bi te eh, bom rekla nevarne odpadke eh, lahko brez škodljivih vplivov na okolje uporabili eh, kje drugje. Zato je pomembno, da se raziskave na tem področju nadaljujejo. Ampak ključno, kar se mi zdi, kar lahko Evropska komisija, kar bom lahko sama je varnost in na področju jedrske energije eh, zaenkrat kažejo podatki da so naše eh, jedrske elektrarne varne kar se mi zdi zelo zelo pomembno. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo kolega Žado. Najlepša hvala, gospa. Moje vprašanje se nanaša na kitajski dumping in sicer na fotovoltaične celice. Namreč eh, te prihajajo na evropski trg po polovični ceni. In vaša vlada se je borila z drugimi, da bi zmanjšali protidampiške ukrepe na minimum ta dumping je pravzaprav uničil sektor fotovoltaičnih plošč plošč v eh, Evropski uniji. Na ta način smo izgubili številna delovna mesta. Pristojni boste za energetsko področje v Evropski komisiji. Ali se boste borili eh, za sektor proizvodnje eh, fotovoltaičnih plošč ali pa se boste prepustili vplivom držav članic, tako kot eh, to komisija v vedno večji meri počne, eh, da bo naša proizvodnja počasi izginila in jo bo nadomestila Kitajska. Hvala. Ja, uh, najlepša hvala najprej seveda tudi za uh, vaše vprašanje in uh, z podobnim vprašanjem sem se srečevala tudi doma, ko sem bila uh, Eh, predsednica vlade in ko seveda smo z določenimi sredstvi spodbujali obnovljive vire energije iz eh, sonca, to kar omenjate vi. Eh, jaz mislim, da je prav, da se borimo za svoje gospodarstvo, za svojo ekonomijo, seveda pa te stvari morajo biti v skladu z pravili, ki veljajo na uh, mednarodnih uh, trgih. In enako, uh, bom rekla, lahko postopam jaz oziroma katerikoli drug uh, uh, komisar. Uh, pravzaprav k temu vprašanju nimam kaj drugega dodati. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Pedičini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa kandidatka za podpredsednico. Pred nekaj minutami je kolega zastavil vprašanje na temo jedrske energije. Še enkrat ste ponovili, da lahko države članice same odločajo o energetski mešanici. Tukaj sem. Dobro, nadaljujem, tukaj sem. Jaz bi se rad še enkrat eh, rad osredotočil na to temo. Prosim, ne rečite, da boste sprejeli vse potrebne proti ukrepe za zvarno razgradnjo odpadkov. Ehm, ne vem, v katerem svetu živite vi, ampak eh, ti odpadki eh, se ne predelujejo. Večkrat eh, smo že govorili tudi o spodbujanju obnovljivih verov energije, ampak mene zanima, kako boste poskrbeli za to, da se bodo države odrekle jedrske energiji znotraj te energetske mišljenice. Najlepša hvala. Eh, dokler so države same odgovorne za sestavo svojega energetskega miksa in so skladno z našo skupno pogodbo se pravi če želimo posegati v to bo treba dogovoriti spremembo pogodbe eh, enako velja eh, za eh, nuklearno energijo tudi to je v pristojnosti držav članic še enkrat poudarjam skladno z obstoječo pogodbo naša naloga naloga evropske komisije pa je da se zagotovi preverjanje varnosti delovanja nuklearnih eh, elektrarn in kot sem danes že večkrat povedala tako kot so me seznanili eh, strokovnjaki naj bi stresni testi pokazali da so naše evropske nuklearne elektrarne varne. sama nisem šla preverjati teh podatkov, verjamem strokovnjakom, da je temu uh, tako. In to je tisto, za kar moramo skrbeti na nivoju uh, Evropske unije in uh, to je naloga Evropske komisije. Dejstvo je, dejstvo je da pogodba uh, določa, da so države članice same odgovorne in lahko odločajo o sestavi svojega energetskega miksa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Marinesko. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kandidatka za komisarko, večkrat ste omenili, da je ena izmed glavnih prioritet eh, diverzifikacija energetskih verov. Jaz bi rad vedel kaj več o tem. Kaj ti, kot predsednica vlade, ste počeli ravno nasprotno, po mojem mnenju. Podpirali ste Južni tok, eh, namesto da bi na Buko, ki je evropski projekt, in tako ste pomagali povečati odvisnost od ruskega zemljskega plina torej, če boste postali komisarka, kakšen bo vaš odnos do Južnega toka in do Nabuka? Zelo bi cenil jasen odgovor, ne pa nekakšno propagando. Upam, da bom, ne upam, verjamem, da bom zelo konkretno odgovorila. Nabuko bi bil uh, dober projekt za evropo dober projekt za povečanje eh, neodvisnosti od enega dobavitelja. evropska komisija pravzaprav tukaj ni naredila nič investitorji so se odločili da očitno ta projekt ni zanimiv in eh, zaenkrat kaže da tega projekta eh, ne bo ampak ne zaradi evropske komisije ampak zaradi Eh, investitorjev. kar pa se tiče južnega toka je res da bi plin dobivali od eh, istega enega dobavitelja od katerega smo že odvisni bi se pa vseeno na nek način eh, povečala diverzifikacija poti kar tudi je naš cilj. ampak ne glede na vse sem tudi kot predsednica vlade zagovarjala in vedno bom zagovarjala da morajo za vse projekte veljati enaka pravila tudi za južni tok morajo biti upoštevana vsa evropska pravila ki v tem trenutku veljajo. tako sem zagovarjala kot predsednica vlade in tako bom zagovarjala tudi kot eh, podpredsednica eh, evropske Eh, komisije prav nič drugače nisem delovala kot eh, eh, predsednica vlade. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Zorinja. E e Najlepša hvala. Gospa kandidatka za komisarko. Energija in informacije bodo v prihodnosti izjemno pomembne. Ti dve področji bosta tudi tesno povezani in Evropa želi imeti vodilno vlogo pri pametni energiji, pri pametnih energetskih modelih. Vendar potrebujemo za to tudi vizijo in ustrezno usmerjanje in to mora biti tudi temeljno načelo energetske unije. Kakšna je torej vaša strategija kakšen je vaš odnos do globalnih trgov, e, govorim tudi o trgih telekomunikacije. Namreč e, oskrba z energijo bi lahko bila ogrožena zaradi ranljivosti informacijske tehnologije. Kako boste upravljali ta proces tako, da bo zaščitena tudi zasebnost državljanov in da bo zagotovljeno varstvo podatkov. Najlepša hvala. Uh, ja, uh, najlepša hvala tudi za uh, vaše vprašanje. Pravzaprav uh, smo danes zelo veliko časa namenili uh, infrastrukturi in potrebi um, Evrope, potrebi uh, Evropske unije po dokončni izgradnji uh, te uh, infrastrukture. In bom še enkrat ponovila, da če želimo uresničiti našo osnovno vizijo, to je odporna energetska unija z jasnimi cilji na področju energetike, Eh, podnebnih sprememb je eh, naša naloga eh, čim hitrejša izgradnja notranjega trga in seveda hkrati prej je en cenjen poslanec govoril o hardwareu ki naj bi bila infrastruktura in se strinjam z njim ob hardwareu pa seveda potrebujemo tudi software to so jasna pravila kako bo ta naš notranji trg deloval in obe ti dve stvari če lahko parafraziram hardware in software je naša naloga da bo notranji trg deloval s tem pa lahko bomo lahko izpolnili naše glavne cilje znotraj energetske Eh, unije to je manjša odvisnost cenejša energija in bolj čista energija. Najlepša hvala. Kolega Tošenovske je naslednji na vrsti. Važena pani rezignovana komisarsko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa kandidatka za komisarko, v vaših odgovorih smo slišali veliko o vaših prioritetah na področju obnovljivih verov energije. Dejali ste, da želite več obnovljivih verov energije v energetski mešanici, ampak za številne države članice sta jedrska in fosilna energija še zmeraj zelo pomembni. Predvsem tukaj govorim o premogu. Torej tukaj prihaja do eh, določenega paradoksa imamo določene interese, gospodarstvo pa nas prisili, da ravnamo drugače. Današnje gospodarstvo nam ne dovoljuje, da hitro vzpostavljamo uporabo obnovljivih verov energije. Glede na to situacijo, ali ne menite, da bi morali biti bolj realistični, kar zadeva razvoj energetskega sektorja? Hvala. Najlepša hvala. Eh, jaz pravzaprav danes eh, celotno zaslišanje povdarjam, da moramo biti ambiciozni, ampak hkrati tudi realni. Če si predpostavimo preveč ambiciozne cilje, ki jih ne bomo dosegli, nam pravzaprav nič eh, ne pomaga. In tudi o tem, da se zavedam, da se čez noč stvari ne da spreminjati. In zavedam se in vem, da je situacija v različnih državah uh, različna. Nekatere uporabljajo več fosilnih goriv kot druga, nekatere imajo že kar velik ali pa visok procent obnovljivih verov v svoji energetski mešanici. Jaz mislim, da je cilj in verjamem da se bodo zanj tudi na evropskem svetu dogovorili to je najmanj sedemindvajset obnovljivih virov v tej energetski mešanici cilj ki je uresničljiv hkrati hkrati je pa potreba je pa potrebno za uporabo fosilnih goriv razvijati nove tehnologije ki prav tako bistveno manj onesnažujejo okolje ker eh, ne bomo v eh, celoti in zelo na hitro eh, zamenjali teh virov, ki bolj onesnažujejo okolje z obnovljivimi viri energije. Zato so potrebna vlaganja v raziskave in razvoj tudi na tem področju zato da zagotovimo uporabo fosilnih goriv tam kjer se bodo še uporabljala v bolj čistem eh, z bolj čisto tehnologijo. kar pa se tiče eh, jedrske energije pa mislim da sem v, v prejšnjem odgovoru eh, podala mnenje kje kot evropska komisija moramo delovati in to je na področju varnosti. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Mliner. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik Juncker vam je v pismu o poslanstvu in nalogah vašega resorja določil, da boste usklajevali celo vrsto komisark in komisarjev, naprimer za podnebne ukrepe in energijo, promet in vesolje, notranji trg, industrijo, podjetništvo in mala ter srednja podjetja, okolje pomorstvo in ribištvo regionalno politiko kmetijstvo in razvoj podeželja in nenazadnje raziskave znanost in inovacije. mislim da se vsi tukaj strinjamo da je to več kot enkraten izziv. moje vprašanje na vas kako nameravate doseči da bo vaše usklajevanje uspešno? najlepša hvala za vaše eh, vprašanje gospa Mlinar. Uh, res je velik izziv, ne samo zame, ampak za vse nas, pravzaprav za celotno uh, komisijo, nova organiziranost uh, komisije in dokazati vam bomo morali, da bo ta nova organiziranost tudi delovala. Sama svojo vlogo vidim, tako kot sem povedala tudi že v uvodnem nagovoru, pred, predvsem v tem, da bomo posamezne cilje z različnih področij znali združiti v enotno strategijo in v enoten cilj da se ne bo dogajalo da bodo cilji s posameznih področij kontra eh, diktorni in eh, jaz mislim da mi bodo izkušnje predsednice vlade kjer sem eh, vodila koalicijsko vlado štirih strank kjer je bilo potrebno kar nekaj spretnosti da smo našli eh, rešitve ki smo jih vsi zagovarjali kljub temu da je na začetku izgledalo da so te stvari popolnoma eh, neusklajene oziroma jih je popolnoma nemogoče uskladiti da mi bodo te izkušnje tudi pri mojem delu kot eh, podpredsednica evropske komisije če mi boste seveda to možnost dali pomagale. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Gžip. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovana gospa kandidatka za komisarko, tu sem. Pravite, da ste zavezani temu tretjemu energetskemu svežnju. Ampak moje vprašanje je, ker ste podarili tudi pomen infrastrukture pri ustvarjanju enotnega trga, zanima me torej, ali je ta svežen zadosten, da bomo izvedli vse potrebne investicije, ki so vezane eh, na to področje. V mislih imam energetska omrežja, v mislih imam eh, plinovode. V Evropi imamo še ogromno tako imenovanih eh, Evrop, energetskih otokov, kjer ni tovrstnih povezav. Prav tako me zanima, ali menite, da so možna kakršnakoli odstopanja od rešitev, ki so zajete v tem svežnju. Vzemimo za primer Južni tok. No in ob tej priložnosti bi vas rad tudi vprašal o vašem mnenju glede prepovedi ponovnega izvoza, reeksporta plina, kajti prihaja do tovrstnih eh, prepovedi, ki jih zahtevajo predstavniki ruske strani. Uh, najlepša hvala za vaše vprašanje. Uh, jaz sem prepričana, da je treba ta energetski paket implementirati v popolnosti in to v uh, vseh uh, državah, brez izjeme. Uh, in za vse investicije, vključno z Južnim tokom, morajo in bodo veljala enaka pravila, brez izjem. Uh, prej sem govorila tako parafrazirala da potrebujemo hardver kar so investicije in softver kar so jasna pravila za delovanje notranjega trga eh, si moramo postaviti eh, jasna pravila regulirana pravila seveda pa moramo najprej zagotoviti da bo trg sploh deloval zato Eh, sem danes večkrat govorila o prepotrebnih eh, investicijah zato da bomo sploh lahko govorili o popolnem eh, notranjem trgu. prepričana sem tudi da bi evropa evropska unija energetska unija če želite morala govoriti z enim glasom ko se pogovarjamo s partnerji izven naših meja in enako mislim da bi bilo prav da tudi eh, z rusijo uporabljamo en glas in se najprej znotraj evropske unije eh, dogovorimo eh, kako in kaj bomo delali in reagirali. mislim da je to edina prava pot če želimo biti močnejši eh, partner kot smo danes vsaka država posebej je lahko bistveno bolj ranljiva kot celotna evropska unija skupaj tako da jaz mislim da enotni glas je po tem kar sprašujete prava rešitev najlepša hvala sedaj pa kolega dance hvala lepa Povsem prav je, da govorimo z enotnim glasom. Tukaj sem na vaši levi. Veliko ste govorili o ciljih, ki jih bo lahko doseči. Kot veste, je Evropska unija dejala tudi, da se želi soočiti s podnebnimi spremembami. Vi boste glavna pogajalka v imenu Evropske unije in pred nami je pomemben eh, dogodek, namreč konferenca pogodbenic in konferenca v Parizu leta 2015. Če menite, da je ta cilj dosegljiv, potem dokažite, da ste lahko ta glavna pogajalka in povejte, kateri konkreten cilj lahko dosežemo in kako boste ta cilj dosegli. Uh, najlepša hvala spremembe na področju eh, okolja klimatske spremembe eh, so velik izziv ne samo za eh, evropo ampak tudi za ostale države. že prej sem omenila da je nujno potrebno pridobiti in da v parizu naslednje leto konec leta dva tisoč petnajst sprejmemo zavezujoče cilje glede klimatskih sprememb zavezujoče cilje ki ne bodo veljali samo za evropo. Uh, jaz lahko rečem da bomo naredili maksimalno in da verjamem da se bo v parizu to uh, zgodilo. Uh, glede na to da še nimamo Eh, dogovorjenega eh, konkretnega cilja. Jaz lahko govorim samo o številkah, za katere se zauzemamo v Evropi eh, in ki bi jim, po moji oceni, naši partnerji, tukaj govorim predvsem o ZDA in o Kitajski, lahko sledili. In samo skupaj bomo lahko zagotovili, da bo naše okolje ostalo vsaj takšno, kot je danes. Eh, jaz sem prepričana da se tudi druge države zavedajo da, je, eh, da, je, da so ti cilji pomembni zelo sem vesela da se tržni mehanizem ki ga uporabljamo v evropi tako imenovan ets da se za ta mehanizem eh, ki vsekakor pozitivno ali pa dosega okoljske cilje da se za ta mehanizem zanimajo tudi na kitajskem jim pomagajo Eh, sodelavci iz eh, direktorata so že povezani z eh, ljudmi na kitajskem in to me navdaja z uh, upanjem, da tudi druge države resno mislijo Thank s temi you. spremembami. Now, uh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Roj. Gospa Bratušek. Številna vprašanja smo zastavili na temo energetske unije in eh, na enaka vprašanja ste, enake odgovor, ste postavili enake odgovore in to me ne priseneča. Na koncu, in to se mi zdi najpomembnejše, ste dejali, da mora Evropa govoriti z enotnim glasom in tukaj ste govorili tako o Evropski uniji, kakor tudi o njenem odnosu do preostalega sveta, recimo do Rusije zakaj menite, da ste ravno vi z vašimi kvalifikacijami sposobni opravljati to delo? Katere so vaše prednosti, da boste lahko opravili to težko nalogo, da boste lahko povezali države članice? No, da ne odgovarjate na vsako vprašanje drugače, to se mi zdi eh, prednost, tako da se zadeve ne bodo pomišljali. Ja, eh, najlepša hvala spoštovani eh, poslanec. Eh, če želimo biti močnejši vsekakor moramo napram drugim napram tretjim državam če lahko tako rečem nastopati enotno zato se mi zdi to pomembno in zato to poudarjam. lahko rečem da sem v svojem zadnjem letu in pol ko sem se morala zelo boriti in prepričevati mednarodne finančne trge da slovenija ne bo bankrotirala kljub temu da so pravzaprav vsi mediji politiki doma in na tujem bili prepričani da bo slovenija v kratkem na kolenih da sem s konkretnimi ukrepi pokazala, da ne samo govorim, ampak to, kar govorim, tudi naredim. In enako bom postopala kot uh, podpredsednica Evropske komisije, če mi boste seveda dali uh, to možnost. Uh, in drugo, seveda nisem tukaj sama. Moji kolegi, uh, komisari in uh, tudi predsednik kadar eh, bo potrebno. Eh, vedno bomo delovali eh, skupaj in enotno. In bolj kot to, kdo se bo o nečem pogajal oziroma pogovarjal, se mi zdi pomembno to, da vsi, tudi mi znotraj komisije, govorimo isti jezik in uh, pravzaprav z enakim jezikom da med nami ni in ne bo razlik in mislim da bo nova organizacija komisije ki jo je predlagal uh, gospod juncker to uh, zagotovila tako da sem pa prepričana da mi bojo moje izkušnje zadnjega leta in pol vodenja slovenske vlade v najtežjih časih zgodovine te naše mlade države zelo, zelo pomagale uh, pri delu. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Poh. Hvala lepa. Ekipi uspelo dokaj stabilizirati finančno stanje države. Potem ste nenadoma odstopila. Ali je pri vašem odstopu igrala vlogo osebna užalenost po kongresu vaše stranke? Politično odgovorno bi bilo nadaljevati s vodenjem države, saj ni bilo objektivnega razloga za odstop. Če ne bi odstopila, bi danes sedel z nami eden izmed kandidatov, katerega je predlagala vaša vlada. Zanimivo je, da na seznamu kandidatov za komisarja sprva niste bila navedena, kasneje pa sta bila izbrana prav vi. Nekateri temu rečejo samo imenovanje, a jaz bi to označil za zelo nestandarden postopek. Tega mnenja je ne samo slovenska javnost, ampak tudi slovenska protikorupcijska komisija. Podpore vam ni izrazila niti sedanja slovenska vlada, v kateri ste še pred kratkim želela sodelovati. Vprašanje. Kaj se bo zgodilo, če bo pri vašem imenovanju v Sloveniji ugotovljena kršitev zakona? Rajtam, da bi posledica moral biti odstop, eh, vaš odstop, čemu bi sledil načet ugled Evropske komisije, katera bi morala ponoviti postopek iskanja kandidata. Najlepša hvala, da ima možnost še enkrat obrazložiti postopek, ki je tekel v Sloveniji in uh, Jaz sem prepričana, da gre tukaj čisto in povsem za notranje politična preigravanja. Slovenija je v Bruselj posredovala seznam treh kandidatov. Uh, jaz ne vem, kakšen seznam ste videli vi. Uh, edini seznam, ki obstaja in smo ga poslali, ga je vlada poslala v Bruselj, je seznam treh imen in eno izmed teh imen je moje. Gospod Juncker se je odločil, zakaj je izbral mene. Imel je možnost izbrati tudi koga drugega. Na tem seznamu je bila še ena ženska in en moški. Eh, to je pravzaprav vse okoli tega imenovanja in eh, v Sloveniji, ne vem za vse druge države, ampak v Sloveniji do sedaj ni bil problem, če si eh, z ene politične funkcije kandidiral na drugo politično funkcijo Eh, funkcijo. Eh, dvajset let je to v sloveniji lahko teklo tako kot je tukaj se je pač zaradi določenih notranjepolitičnih problemov stvar eh, razpletla kot se je. kot sem vam že prej povedala nikoli ampak nikoli do danes nisem imela problema z nisem prišla v, navzkriž z zakonom in lahko verjamete da glede na to da sem velika borka proti korupciji dodatna sredstva sem kot predsednica vlade zagotavljala tako policiji sodišču kot protikorupcijski komisiji zato da smo okrepili boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu v naši državi da vem kako politik mora ravnati če pride v navzkriž z zakonom. Grazie alla... Najlepša hvala, sedaj pa gospa Köstinger. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Bratušek. Mislim, da na vprašanje, ki vam ga zastavi moj predhodnik, še zmeraj niste odgovorili. Ali boste odstopili, če se bodo obtožbe potrdile oziroma eh, če bo poročilo ugotovilo, da ste res kršili zakon? Prosim, ja ali ne? Drugo vprašanje pa so državna zagotovila, ki naj bi jih odobrila Evropska eh, komisija in sicer za nove jedrske elektrarne v Veliki eh, Britaniji. Gre za 17 milijard. Čeprav pogodbe jasno zahtevajo spodbujanje obnovljivih virov energije, kako gledate na to nelojalno konkurenco? in kako bo ta pomoč povezana z vašim ciljem, da obnovljivi veri energije postanejo najpomembnejši energetski vir. In morda bi lahko enkrat konkretno ugotovili, namesto da se izogibate vprašanje. Uh, najlepša hvala. Mislim, da sem tudi prej uh, odgovorila, da vem, kako je politiku ravnati, če pride v navskriž z zakonom. Ampak ne glede na to, se mi zdi pomembno še enkrat poudariti, da v tem primeru nobena od inštitucij a, ni ugotovila, a, da bi šlo za kakršnokoli korupcijo, kar se je v a, teh hodnikih v zadnjih dneh a, govorilo. A, to je pravzaprav vse v zvezi s tem in ko sem bila na pogovoru, na protikorupcijski komisiji sem od predsednika komisije dobila zagotovilo na tistem pogovoru da pravzaprav proti meni osebno ne teče noben uh, postopek uh, uh to je ena stvar. Uh, druga, kar se tiče uh, nuklearnih elektrarn, jaz sem povedala, kaj mislim, da je naloga Evropske komisije seveda morajo biti vse državne pomoči dane skladno s pravili mimo pravil se državnih pomoči ne more dajati konkretno tega primera sedemnajst milijardnega se pa opravičujem ampak ga v tem trenutku ne poznam se bom pa seveda pozanimala za kaj gre Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Deli. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa kandidatka za podpredsednico, rada bi slišala kakšen konkretno odgovor, torej se bom osredotočila na specifično temo in sicer na države članice, eh, ki so tako imenovani energetski otoki. Glede na zaključke iz leta 2011, naj bi do leta 2015 nobena država članica ne bila izolirana in naj bi bila povezana z energetskim omrežjem. Temu cilju se nismo približali. Kakšna je torej vaša vizija za te države, ki so trenutno povsem izolirane? In kako boste zagotovili, da bomo ta uh, cilj dosegli? Malta naj bi izvedla projekt povezave z evropskim energetskim omrežjem, seveda zato potrebujemo usredna sredstva. Kako boste zagotovili, da bodo ti projekti izvedeni in sicer kar se da hitro? Poleg tega pa imamo tudi uredbo TNT. Kako boste zagotovili, da bo ta uredba tudi dejansko izvedena? Ja, eh, pravzaprav se danes eh, celo zaslišanje vrtimo okrog eh, infrastrukturnih projektov in zavedam se da sta v evropi dva največja problema se pravi otoka kot ste jih tudi vi imenovali. jaz stvari za nazaj težko spreminjam jaz mislim da je kar nekaj zamujenega tudi po letu. dva tisoč eh, devet v strategiji energetske varnosti je navedenih mislim da triintrideset eh, projektov ki so najbolj nujni zato da bomo okrepili našo infrastrukturo seveda povezano tudi s problemom ki ga Eh, ki ga uh, omenjate. In to je naša naloga in na drugi strani tudi naša uh, zaveza. Ampak projektov, ki do danes uh, niso bili pripravljeni ali pa niso bili začeti, uh, lahko začnemo samo od danes naprej. Sama stvari za nazaj spreminjati ne morem. Gradijo se lahko tako hitro, kot se lahko gradijo, projekti so pripravljeni tako daleč, kot so pripravljeni in uh, jaz lahko rečem, da bom veliko svoje energije dala v to, da bodo projekti, ki so zapisani kot uh, uh, urgentni, kot najbolj pomembni tudi v tej uh, strategiji energetske varnosti, uh, Eh, izvedeni tako kot eh, v bistvu bi morali biti. Zavedam se, da je energetska varnost odvisna in to zelo odvisna prav od izgradnje in dokončanja našega notranjega uh, trga. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Spiraki. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj povem, da bom ustrajala pri tem vprašanju, kaj ti gre za vprašanje načel. Tukaj sem. Gospa kandidatka za podpredsednico. Na parlamentarnih volitvah leta 2014 ste uporabili številne protievropske slogane. Najprej ste rešili Slovenijo pred Evropsko unijo, sedaj pa ste dejali, da ste rešili Evropo pred slovenskimi problemi. To ni bil edini slogan, ki ste ga uporabili. Poleg tega smo slišali tudi izjavo, ki je bila usmerjena proti evropskim vrednotam. Poleg tega ste prisostovali tudi pri eh, protievropskem uh, dogodku, kjer uh, so se pele pesmi kot Evropa je tolpa tatov. Ali res menite, da ste torej prava kandidatka za to mesto? Poleg tega pa me zanima tudi, ali menite, da so vaša prepričana, osebna prepričana združljiva za vašo vlogo podpredsednice. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala za vprašanje in možnost da bom še enkrat odgovorila na to. najprej takšne stvari bi morale temeljiti na dejstvih. jaz nisem nikoli ne zapisala ne povedala enega ene same stvari ki bi me lahko naredile anti jaz sem ponosna da sem slovenka in ponosna na to da sem evropejka in ponosna na to da sem kot predsednica vlade uspela našo državo iz najhujše krize potegniti brez pomoči in jaz mislim da je tudi evropa lahko ponosna na to da je slovenija sama rešila svoje probleme ker konec koncev reševanje problemov v tujih državah stane vse uh, evropejce. Uh, zato s ponosom povem, da to, kar smo naredili v zadnjem letu, je bilo težko, je bilo pa veliko opravljeno delo. Uh, vi pravite, uh, dogodek, na katerem sem bila, je bila proslava v počastitev državnega praznika tam je bil pravzaprav celoten slovenski politični vrh in sem vam sem že predhodno povedala da pesem ki sem jo pela v sloveniji razumemo kot antifašistično pesem in verjamem da se strinjava da tudi evropa temelji na teh enakih vrednotah tako da zato se nimam zakaj in nikomur opravičevati. Grazie. Adesso la parola. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kofot. Thank you so much, um, Najlepša hvala, gospod Bratušek, tukaj sem. Zelo pomemben portfelj vam eh, je bil zaupan in res bi rad izvedel, kaj boste storili, če postanete komisarka v eh, pismu eh, gospoda Junkara, kjer so opisane vaše naloge, jasno zapisano, da mora Evropa prevzeti vodilno vlogo na področju energetike. Vendar pa niste povedali, kako nameravate to doseči. Zanima me, dejali ste, da moramo ohraniti konkurenčnost. Ali menite, da ne bomo uspeli ohraniti konkurenčnosti, eh, če bomo šli še dlje od ambicioznih ciljev glede obnovljivih verov energije. Mislim, da potrebujemo tukaj bolj ambiciozne cilje. Kako boste zagotovili, da bomo v Evropi imeli omrežje, ki bo lahko izvažalo obnovljive vere energije iz eno državo v drugo? Kako boste poskrbeli, da bomo to tudi uresničili in da o tem ne bomo zgolj govorili? Hvala lepa. Ah, bom začela tukaj na koncu investicije investicije in še enkrat investicije in ah, Naredila bom največ, kar lahko, da bomo velik del paketa, ki ga uh, je uh, naznanil predsednik Juncker, namenili za te prepotrebne investicije in drugič za projekte uh, energetske Eh, učinkovitosti. S projekti energetske učinkovitosti zmanjšujemo dvoje ali pa dosegamo dva cilja. Prvi je zmanjšujemo izpuste CO2, -ja, dosegamo okoljske cilje oziroma cilje na področju klimatskih sprememb in drugič zmanjšujemo uh, našo uvozno uh, odvisnost. S tem bo Evropa postala bolj energetsko um, neodvisna cilji tudi o teh smo danes že kar nekaj govorili cilji na področju uporabe obnovljivih virov so za nekatere države trenutno postavljen cilj o katerem se morajo še dogovoriti na evropskem svetu to je da naj, naj bi do leta dva tisoč trideset v tem energetskem miksu bilo najmanj sedemindvajset obnovljivih virov je za nekatere države hitreje dosegljiv za nekatere države je težje eh, dosegljiv in dejstvo je čeprav eh, se res danes že ponavljam je dejstvo da so države skladno s pogodbo našo skupno pogodbo same odgovorne eh, za sestavo tega energetskega Eh, eh, miksa in mimo pogodbe eh, težko postavljamo pravila če pa se vsi zavedamo in smo se vsi zavezali k istemu cilju pa verjamem da se bomo tudi vsi trudili in prišli do istega cilja Najlepša hvala, gospa kandidatka za komisarko. Energetska odvisnost Evrope od Rusije znaša 60 odstotkov in bi lahko narasla do 80 odstotkov do leta 2035. To odvisnost moramo zmanjšati. In to je tesno povezano tudi z vašim delom, gospa eh, kandidatka za komisarko. Iberski polotok bi lahko pri tem igral pomembno vlogo. Sedem eh, terminalov imamo, dvanajst terminalov za zemljski plin in bi lahko nadomestil velik delež uvoza iz Rusije. Ampak povezava med Iberskim polotokom in Francijo ne znaša več kot 1,6 odstotka. Leta 2002 je na eh, barcelonskem srečanju eh, bil določen cilj 10 odstotkov. Gre torej, da bi nadomestili ruske vere z veri iz Južne Evrope, predvsem iz Portugalske in Španije. Kaj menite o tem? Najlepša hvala, eh, spoštovani poslanec, za vprašanje in spet se bom morala vrniti k eh, infrastrukturi ki je pravzaprav največja ovira da naš notranji trg ne deluje tako kot bi eh, bilo potrebno. vseskozi poudarjam da moramo povezati države moramo povezati regije in moramo povezati tudi posamezne dele eh, znotraj Eh, držav zato da bo mogoč pretok energije. V celoti eh, se strinjam z vami, v celoti se strinjam s tem, eh, kar ste povedali in lahko samo še enkrat zagotovim, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da bomo to prepotrebno infrastrukturo zgradili čim prej. Kot sem že rekla, stvari za nazaj sama ne morem spreminjat mislim da je kar nekaj zamujenih let ko bi se stvari že lahko odvijale za nami ampak od danes naprej je treba delat eh, eh, s polno paro eh, potrebno zagotovit in mislim da je tudi predsednik juncker že jasno povedal da bo velik del velik del tega paketa ki ga je omenil namenjen prav energetski Eh, infrastrukturi in samo povezan notranji trg bo omogočil dobro delovanje energetske odporne energetske uh, unije. Grazie, adesso... Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Grote. Gospa Bratušek. Kot morebitna podpredsednica komisije niste niti enkrat govorili o trgovanju z emisijami v treh urah zaslišanja. Nameravate vlagati v prehodnost. Kakšna je za vas sprejemljiva cena CO2 emisij? Ali boste podprli rezervo za stabilnost trga in koliko kuponov eh, mora biti eh, izuzetih iz emisije za trgovanje z emisijami, govorimo o kuponih eh, CO2 seveda. Najlepša hvala. Ja, mogoče je moja napaka, da tega nisem omenila, ampak pravzaprav uh, me tudi nihče ni vprašal. Lahko pa bi, se strinjam, sama povedala kaj o tem. Prepričana sem, da je ta finančni mehanizem pomemben za doseganje okoljskih ciljev, ki smo si jih zastavili. Ceno, težko določamo mi, ceno mora in bo določil trg. Je pa dejstvo, da je kriza, mm, bom rekla, pustila posledice tudi na tem področju in da Eh, je cena danes nižja kot smo eh, pričakovali in eh, sama podpiram te uvedbo teh tako imenovanih tržnih rezerv. Kot veste, je predlog, da se bi te tržne rezerve uvedle z letom dva tisoč enaindvajset nekatere države predlagajo tudi nekoliko prej leto bo verjetno še stvar eh, diskusije vsekakor pa mislim da je to pravi eh, mehanizem da bo eh, ta model tržni dobro deloval še naprej. jaz sem prepričana da dosegamo s tem mehanizmom mm, okoljske cilje in to je zelo zelo pomembno. Tako da ja, podpiram uvedbo tega tako imenovanega uh, mehanizma za stabilnost trga. Najlepša hvala. In še zadnje vprašanje, zastavil ga bo gospod Lize. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa kandidatka za podpredsednico, še enkrat bi vam rad dal priložnost, da odgovorite na nekaj konkretnih vprašanj. Prosim za konkretne odgovore. Nimate le dve minuti. Imeli boste še zaključno izjavo, kjer se lahko vrnete na naša vprašanja. Prvič, vaš partner v novi komisiji, gospod Kanjete, je v sredo tukaj sprejel eh, nekaj zelo resnih zavez. Dejal je, da želimo zavezojoč cilj energetske učinkovitosti in sicer 30 odstotkov. Govoril je o trgovanju z emisijami in dejal je, eh, da je pripravljen eh, ta mehanizem sprejeti hitreje, če Evropski parlament to želi in konkretno se je izrazil tudi o ciljih po letu 2030. Ali boste podprli gospoda Kanjeta pri eh, teh zavezah ali pa ga, ali pa mu boste preprečili uresničitev teh ciljev. Ta pesem, o kateri smo uh, govorili, to je pesem, ki je protievropsko usmerjena in kot si najbrž lahko predstavljate, je nastal določen nemir. Um. Najlepša hvala. Bom to uh, pesem, mislim, da sem uh, Eh, dovolj razložila ampak še enkrat v sloveniji je to pesem eh, ant ki pomeni eh, je antifašistična pesem in pelo se jo je tudi takrat ko se je slovenija borila proti prejšnjemu sistemu tako da resnično nimam nobenega problema s tem kar se tiče zavez jaz te zaveze natančno poznam zato sem danes večkrat omenila da imamo v tem trenutku na mizi predlog eh, najmanj sedemindvajset eh, odstotkov pri obnovljivih virih trideset odstotkov pri energetski učinkovitosti in tudi sama podpiram te eh, stvari tako da tukaj nisva z uh, mojim kolegom uh, pravzaprav v nobenem uh, eh, na vzkrižju in tako kot sem že prej povedala, bolj kot to, uh, kdo od naju se bo udeleževal določenih dogodkov ali pa pogajanj na, na mednarodnem parketu, se mi zdi to, da bova oba govorila isti jezik in oba zagovarjala iste uh, cilje. In tukaj lahko temu uh, samo uh, pritrdim. Naš skupen cilj za leto 2050 pa verjamem, da se bomo k temu zavezali tudi z drugimi našimi partnericami, to pa je zmanjšati izpuste za 80 uh, procentov tako da verjamem da bomo na ta eh, da bomo k tem ciljem eh, našli eh, dogovor in zaveze tudi z drugimi našimi partnerji in to bolj zavezujoče cilje bi morali dogovoriti in verjamem da jih bomo Grazie. Najlepša hvala. Dovolite mi, da se najprej uradno zahvalim vsem kolegom za zastavljena vprašanja. Zahvaljujem se tudi kandidatki za komisarko za njene odgovore. Seveda je jasno, da so vsi kolegi pričakovali več podrobnosti. Zato vabim komisarko, da v svoji zaključni izjavi v naslednjih petih minutah poda več podrobnih izjav, ki jih morda ni mogla podati v omenjenem.